Prav, dragi kolegice in kolegi, najprej naj vas pozdravim. Pozdravim vse predstavnike nacionalnih predstavnikov na medparlamentarnem srečanju, ki ga organizira odbor Ekon. V zadnjih letih je Evropski parlament in eh, sploh odbor Ekon eh, še posebej aktivna pri reforme ekonomskega upravljanja in reformah eh, za izogibanje izogibanje obličevanja danka in izboljšanje odgovornosti. Evropski parlament se je vedno uh, povezoval z nacionalnimi parlamenti pri svojem delu glede organizacije tega srečanja. Naj vas opozorim, da je srečanje razdeljeno v dve, dva bloka, vsak po eno uro. V prvem delu se bomo pogovarjali o vprašanjih obdavčevanja in se vprašali, kako in kaj naj naredi davčni sistem prihodnosti. Potem se bomo ukvarjali z prehodom od prehodnosti preglednosti, k vzdržnosti na področju e-, okoljskega, socialnega in upravnega sodelovanja oziroma upravljanja. Vsi ne boste mogli dobiti besedo, prednost bo to imeli predstavniki posameznih delegacij, tako da bo vsaka dobila svoje mesto. Največ eh, boste lahko govorili dve minuti, skupno bomo imeli časa 15 do 20 minut na posamezni del današnje razprave. Če bo potrebno, bomo čas za govor prilagodili še naprej. Naj vas opozorim, da imate kartone za prijave k besedi na mizah, zelen papir morate imeti na vaših klopeh, ki jih morate izpolniti, če želite spregovoriti. In potem boste dvoranskim slugom predali te formularje. Imeli bomo tri predstavnike nacionalnih parlamentarcev, potem pa enega predstavnika Evropskega parlamenta in potem vzorco naprej. Zdaj pa bi pozdravila in predala besedo kolegov iz Hrvaške, Boriso Lalovacom. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, govoril bom Hrvaško. Spoštovani kolegice in kolege, posebno čas mi je, da vas lahko danes eh, pozdravim v imenu predstavnikov Hrvaškega sabora in v svojem imenu. Po 30 letih hrvaške demokracije ima Hrvaška čas predsedovati Evropski uniji, Hrvaški sabor eh, lahko poda svoj prispevek eh, v ciklu, ki je v tem svetu poln izzivov. Odbor za finance v državnem saboru in pristojni no, ministrstvo za finance sta pripričana in jaz v njunem imenu, da bo ta konferenca koristna za vse nas. Zdaj bomo začeli z prvim delom, ki se ukvarja z reformo nacionalnih davčnih sistemov. Globalizacija gospodarstva se je, je povečala geografsko mobilnost eh, davčne osnove mednarodne družbe pa tukaj igrajo pomembno vlogo. V prejšnjih desetletjih eh, so se pogoji v davčnih sistemih močno spremenili. V odziv na to so države pripravile reforme svojih davčnih sistemov. Strukturne reforme so tudi eh, prioritetne v okviru G20 in v projektu odpravljanja BEPS-ov, torej erozije davčne osnove in preusmerjene dobička. Imamo tudi državna poročila v posameznih eh, držav, ki morajo pripraviti svoje državne poročila reforme in načrte za preprečevanje načrtovanja davčnih izdavkov. Ukvarjajo se tudi z izzivi mednarodnih davčnih sistemov. Evropska komisija je zato pripravila pomembne predloge za pripravo konsolidirane davčne osnove in izboljšala obdavčevanje za modernizacijo sistema. davčnih pravic podjetjem, ki delujejo brez fizične prisotnosti na njihovih teritorijih. Poleg tega se G20 oziroma OECD dogovarja glede doseganja tega cilja. Evropski parlament je sprejel resolucijo o poštenem obdavčevanju v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu. V tej resoluciji Evropski parlament pravi, da nimamo skupnega pristopa glede tekočih mednarodnih pogajanj in pozivajo komisije in države članice, da se dogovorijo glede skupnega ambicioznega stališča Evropske unije, tako da bi Evropska unija govorila v en glas in omogočila pošteno razporeditev davčnih pravic. Evropski parlament je izrazil močno prepričanje glede posameznih tem. Naj omenim tri pomembne elemente. Kot prvo, ne smemo se izogniti digitalizaciji, eh, ki otežuje obdavčevanje, ne samo zaradi digitalizacije, ampak zaradi globaliziranega delovanja gospodarstva. Zato morate prvi in drugi stebr eh, davčne reforme usklajena. Pri tem se moramo odpovedati načelo fizične prisotnosti subjektov, vendar pa moramo vključiti podjetja, ki aktivno delujejo in so v interakciji z potrošniki in dobavitelji. Glede vključitve dobička mora biti minimalna osnova podeljen za posamezno jurisdikcijo, kjer so multinacionalke dejavne za to, to da bi jim preprečili agresivno davčno načrtovanje. Zato bi morali na evropski in svetovni ravni narediti vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili davčne sisteme, ki bodo sposobni zagotoviti pravno gotovnost in pošteno obdavčevanje pri tem spremljamo razvoj, zato pa moramo pritiskati na naše vlade, da bodo zagotovili, da velike podjetja plačujejo pošteni delež eh, davkov, dolgoročne in kratkoročne rešitve moramo najti, zato da bi zagotovili enaka pravila na področju obdavčevanja. Ta naša razprava eh, se torej odvija ob aktualnem času, imamo prisotnega komisarja gospoda Gentilone, gospoda Paskala Samona direktorja za davke pri OECD, gospod Grozano Perič, vodijo odbora za finance in proračun v hrvaškem eh, parlamentu, gospod Hans eh, Michelbach, eh, ki je član odbora za finance v nemškem Bundestagu. Zdaj se bomo ukvarjali z temi vprašanji. Kakšen je vaš pogled na to, kakšno vlogo bi morala igrati Evropska unija glede izzivov zaradi digitalizacije, kako zagotoviti, da bo Evropska unija še naprej igrala vodilno vlogo v razpravi znotraj OECD-ja in končno, kako zagotoviti, da bo komisija in države članice lahko dosegle soglasje glede ambicioznega mednarodnega sistema. S tem odpiram razpravo in predajam besedo za pet minut uvodnih predstavitev, najprej gospodu Pavlu Gentilonijo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nimamo bolj pomembnejšega vprašanja za države, kot eh, je obdavčitev. Hitri pregled treh osnovnih dosejev s katerimi se ukvarjamo. Tukaj smo doseli kar nekaj v zadnjih letih, je, imamo pa zdaj tri najpomembnejše dosije, ki so najprej nadaljni boj proti izgubino oblečevanja davkov in proti davčnim oazam. Saj je danes eh, posodobil seznam eh, nesodelujočih jurisdikcij, tako imenovan črni seznam za države in teritorije, drugič imamo razvoj sistema obdočevanja v skladu z izzivi zelenega dogovora, kar pomeni, da moramo najprej narediti domačo nalogo in spremeniti direktivo o energiji, potem pa delamo na davko za prilagajanje s postom CO2, kjer želimo se izogniti uhajanju CO2 in kjer lahko zagotovimo, da Ne bodo druge države imele bolj ambiciozne okoljske cilje kot Evropska unija, vzpostaviti moramo mehanizme, z katerimi se bomo izognili negativnim posledicam. Tretje dosje se nanaša na globalno vprašanje, predloge OECD-a, o katerih bomo razpravljali v tem tedno v Rijadu na srečanju finančnih ministrov G20, kjer bom zastopal Evropsko komisijo. Tukaj popolno podpiram to, kar je povedala gospod Tinali. Imamo pozitivni tehnični dogovor, ki smo zagotovili z vključujočim okvirom OECD konec januarja, ampak v tem tehničnem sporazumu imamo jasno eh, diferencijacijo stališča ene članice, torej ZDA, zelo pomembne članice, ki želi, da bi razmišljali o drugačnem scenariju, ki ga ameriška administracija imenuje varni pristan. To je težko drugače prevesti kot uh, opcionalnost, ki omogoča, da, drža, da podjetja izbirajo, kje bodo plačevala davke. In to seveda zelo ogroža globalno rešitev. Seveda imamo predvsej možnosti za nadaljevanje tega procesa. Verjetno ne bo pomemben korak, ampak dober korak naprej, tako da ohranimo tempo in poskušamo doseči soglasje do julija. Ključnega pomena je, da pridemo do eh, te rešitve, kajti brez globalne rešitve in ne, da bi posamezne države članice uredile svojo nacionalno zaga, zakonodajo na tem področju. in z oporočilnimi mm, udarci administracije ZDA. Prehajamo v zelo nevaren položaj, zato moramo okrepiti naša prizadevanja za globalno rešitev. Tudi digitalni giganti se zauzemajo za globalno rešitev, saj se zavedajo, da je tudi za nje bolje tako kot tveganje dvojnega obdavčevanja in širjenja nacionalnih režimov. Ampak ameriško zahtevo opredeljuje tudi dejstvo, da prvi eh, širitev prvega stebra na digitalna podjetja, ampak tudi druge multinacionalke ustvarja reakcije od teh eh, multinacionalk, ki eh, pritiskajo, tako da ne bi prišli do nekega končnega sklepa na tem področju. Pri prvem stebru imamo torej dobro tehnično rešitev, na kateri bi lahko delali naprej, tako da bi lahko uveljavili v evropskem okviru. Komisija bo državam članicam pomagala pri boljšem razumevanju posledice te rešitve za vsak proračun in vsako državo članico. Seveda pa je tukaj velika negotovost političnega odločanja, ker ameriška administracija ponuja to alternativno opcijsko schemo, ki je zelo tvegana. Tukaj imamo tudi drugo vprašanje, kot je minimalna davčna e, stopnja. Manj kontroverzno vprašanje je e, urejanje odnosov z ZDA med nami tudi direktor iz OECD, ki lahko boljše razloži, kakšno je stanje znotraj OECD. OECD je ustvarjal načela tega predloga, ki niso toliko drugačni kot eh, načela, ki veljajo za ZDA. Ampak v tem primeru imamo močno opozicijo malih eh, držav, kot so Singapur in podobne države pa mogoče tudi velikih eh, razvijajočih se gospodarstv. Torej, zadeva ni bolj kontroverzna, ampak eh, nekoliko manj eh, napredovana kot pri prvem stebru. In končno naj povem še, da je naloga Evropske komisije, da napreduje pri evropskih predlogih. Če letos ne bomo uspeli sprejeti odločitev glede prvega in drugega stebra, to se pravi digitalne industrije in minimalne obdavčitve, potem ne bo dobro. Tudi če se ukvarjamo z tehničnimi rešitvami, kot načrtu B, delujemo naprej pri planu A in sicer globalni rešitvi znotraj OECD, kar bi bilo bistveno boljše, se bi tudi nam olajšalo delo znotraj Evropske unije, če eh, bi imeli davčni sistem, ki temelji na globalni rešitvi. Hvala lepa. Zdaj predajem besedo Paskalo Senamanu iz eh, OECD. Najlepša hvala, gospa predsedujoča in uh, dober dan, hvala za vabilo. Če vzamemo naslov uh, te eh, sekcije, smo začeli z mednarodnim odučevanjem. Začeli smo od leta 2008, ko smo izkoristili posledice finančne krize, zaradi česar so države politiki ugotovili, da je čas, da se vzpostavi neka davčna ureditev na globalni ravni. Imamo globalne davčne zavezance, plačnike in prejemnike davkov. To in brez ustreznih pravil. To je pripeljalo do odprave bančne tajnosti z samo nekaj izjemami, ki so ostale ki tudi spremljajo svoje stališče, naprimer kot Panama. In eh, tudi pri BIPS-ih smo napredovali, kar je pripeljalo do vrsto direktiv sprejetih znotraj Evropske unije. Zahvalil bi se Evropskemu parlamentu za sprejeto resolucijo, ki ste jo prej omenili. Zahvaljujem se tudi komisiji in komisarju zelo za prijazne besede. Vem, da ne delate na plano B, saj načeloma potrebujemo vašo podporo v tem ključnem času, ko moramo napredovati pri izgradni globalnega sistema. To morda ne bo najpomembnejši korak, ampak pomemben korak naprej. Želimo, da jurisdikcije obdavčujejo dejavnost, ne glede na to, ali imajo podjetja tam fizično prisotnost ali ne. Kaj to pomeni? podjetja, ki imajo uporabnike in lahko prodajajo blago nekje, morda niso danes obdavčena nikjer, jer zaradi tega, ker so bila pravila pripravljena pred stoletjem in ta pravila niso več eh, primerna. S tem eh, smo ustvarili sisteme, ki omogočajo nično obdavčitev. Preprečili smo že možnost dvojnega obdavčevanja. Zdaj pa moramo narediti korak naprej in sicer, da spremenimo, da ne moramo obdavčiti podjetij, ki niso fizično prisotna. To je namreč eh, fenomen, ki se zelo širi, ki se ne nanaša samo na tehnične podjetja. To je tri leta in odkar eh, so ZDA sprejeli njihovo davčno reformo in znižali davek s 35 na 23 odstotkov. Od tej eh, so se ZDA odločili, da bodo nadaljevali z pogajanji pri dveh stebrih. Enega ste omenili, kjer gre eh, prerasporeditev davčnih eh, pravic, kjer bomo dali več pravice tistim tržnim jurisdikcijam, ki lahko lahko obdavčuje podjetje, tudi če tam ni fizično prisotno. Torej moramo razviti nov sistem, ki bo temeljil na določenem pragu prometa. Presežni dobiček bi dali tržnim jurisdikcijam, ki smo pri investicijskih eh, centrih imamo obdavčitev zelo zelo nizki ravni, če se nekaj obdavčuje, zato bi eh, radi zagotovili, da bi preostali dobiček bil obdavčen v eh, tržnih jurisdikcijah z transfernim sistemom davkov. Zatem to prerasporeditvijo pravice do obdavčitve moramo razviti tudi sistem za preprečevanje dvojnega obdavčevanja. To je prvi stebr. Drugi stebr pa se ukvarja z, globalno minimal, z globalnim minimalnim davkom, ki ga predlagajo ZDA. Tukaj naj bi zagotovili, da če je eh, davčna obdavčitev v neki državi pod eh, določeno stopnjo. Druga država lahko pobere razliko med eh, to obdavčitvijo in minimalno obdavčitvijo kar bi lahko izvajali vse države članice in to bi zagotovilo globalno minimalno obdavčitev. In če določene države ne bi obdavčile določenega podjetja, bi lahko druge države pobrale davek do tega minimuma. Imeli smo tudi vključujoč okvir, kjer je sodelovalo 135 eh, držav članic. Eh, večina razen Cipra so v tem okviru eh, za BIPS-e, ki bo vključil sistem iz prvega in drugega stebra in pripravil predloge za finančne ministre. Pomemben datum bo tudi julij. Do takrat moramo doseči politični dogovor dogovor. Takrat bo naslednji sestanek vključujočega okvirja. In ena od težav, ki jo moram premostiti, je ameriški predlog, da bo to vse opcijsko, izbirno. Ne morem pa razmisliti o izbirnem davku. ZDA nas podpira in je aktivna, ampak postavlja pogoje, ki so zelo težavni, zato imamo nekaj mesecev, ki omogoča preoblikovanje tehničnega dogovora v resnični dogovor. To je naš načrt. Če nam ne uspe, ne bomo imeli nobenega načrta B, ampak načrt C, ki pomeni kaos, ki, ko se bodo vsi tožili med seboj, kar ne bo najboljša situacija. Vsekakor pa se veselimo podpore Evropske unije. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Grozdano Perič. Lepa. Spoštovane kolegice in kolege Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, davki so najpomembnejši vir eh, prihodkov vsake države. O tem se odloča vsaka država sama na osnovi priporočil Evropske unije. Evropska unija vpliva na neposredne davke s svojimi politikami predvsem delajo na direktnih davkih, ki so pod njihovim nadzorom v manj eh, razvitih državah, so to najpomembnejši vidi dohodkov in zaradi visokih eh, davčnih eh, stopenj. Direktna obdavčitev na ravni Evropske unije ni popolnoma urejena v evropskih predpisih, ampak se prepušča posameznim državam članicam, ki same oblikujejo svoje fiskalne politike v Evropski uniji uporabljajo eh, direktne davke na dohodek in na dobiček. Vloga parlamenta pri predlogih posameznih držav članic za različne stopnje eh, direktnih davkov sodeluje z svetovanjem, pri čemer zagotavljajo upoštevanje evropskih pravil. Z resolucijo poskušajo vključiti eh, davčne osnove in prepričevanje dvojnega obdavčevanja. Na področju posrednih je davko Evropska unija politiko harmonizira na večini področji, kar pa je še treba bolj harmonizirati z harmonizacijo sistema DDV znotraj Evropske unije, izboljšanje sistema DDV davka na dodano vrednost, tako da omogočimo pravično konkurenco med državami članicami in še naprej treba delati mm, pri pripravi dokončnega sistema obdavčevanja za davkom na dodano vrednost. Koordinirana davčna politika na ravni Evropske unije je ključnega pomena v v času velikih izzivov na področju gospodarstva obstoječa davčna pravila so bila razvita že v, šele dv, že v 20. letih prejšnjega stoletja, zato so ta pravila zastarela in neprimerna. Zato moramo oblagati prizadevanja za učinkovita in ustrezna pravila na področju davčne politike, ki bodo omogočile soočanje z sodobnimi izzivi. Vsaka država članica lahko izvaja tudi svojo fiskalno politiko, ki se ji zdi najbolj primerna, pod pogojem, da pri tem spoštuje pravila Evropske unije. Na področju obdočitve so glavne prioritete Evropske unije odpravljanje ovir za čezmejno delovanje, odprava škodljive konkurence in eh, spodbujanje boljše sodelovanje pri preprečevanju davčnih goljofij. Za harmonizacijo davčne politike na ravni Evropske unije bi močno podprli širše cilje politike Evropske unije tako da bi zagotovili pameten, vključujoč razvoj, ki omogoča boljši nadzor in preprečevanje izogibanja plačevanju davkom. Zato je treba določiti skupna pravila za določitev osnovne konsolidirane davčne osnove za obdavčitev dobičkov in zmanjšanje upravnih eh, vir za davčne uprave ter enako obravnavanje vseh je davčnih zavezancev. Novi davčni okvir na področju digitalnega gospodarstva, ki presega nacionalne meje, omogoča, da podjetja, ki se ukvarjajo z digitalno industrijo, pošteno plačujejo svoje davke glede na to, da se obdačuje tam, kjer ustvarjajo dobiček trenutne davčni sistemi ne morejo obvladovati sodobnih eh, digitalnih eh, podjetij in konkurence v državah, ki ponujajo nizke davčne eh, stopnje. Tako ima Evropska unija različne davčne sisteme, ki ovirajo delovanje skupnega trga. Zato potrebujemo nova pravila za obdavčitev digitalnih podjetij na globalni ravni, tako da bi preprečili nadaljno slabitev položaja nacionalnih držav, kar Hrvaška popolnoma podpira. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Hans Michelbach. Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Vprašanje pravične obdavčitve podjetij in tudi vprašanje večje davčne preglednosti in boja proti davčnim utajam S tem se ukvarjamo že mnogo let in sicer tako v nacionalnih parlamentih, v Evropski uniji, predvsem pa tudi v OECD in v skupnosti G20. Izhodišče eh, je bilo izogibanje plačilu davkom strani velikih spletnih koncernov in tudi mnoga globalizirana podjetja niso plačevala davkov. In razen tega so tudi nacionalni davčni organi po sameznim koncernom omogočili plačilo nizkih davkov, kar je bil velik greh. In to je vodilo seveda do izkrivljanja konkurence, predvsem mala in srednja, srednja velika podjetja so bila na slabšem. Razen tega, potrebujemo sistem davka na dodano, nimamo sistema davka na dodano vrednost, ki eh, bi bil po polnoma brez goljofij, kumex in tako naprej je to pokazal. Digitalizacija in globalizacija gospodarstva sta povečala geografsko mobilnost davčne osnove znatno in proti temu se je mogoče eh, boriti le skupno. V eh, Evropski uniji naj ne bi bilo tek tekme na vzdolj, temveč potrebujemo novo oblikovanje davčne osnove, konsolidirane davčne osnove za obdavčitev um, podjetij. V EU in tudi v OECD smo že nekaj dosegli. Naprimer, projekt G20 v zvezi z erozijo davčne osnove in preusmerjanjem dobičkov s 15 predvidenimi ukrepi je dober. Okvir. Moramo pa tudi priznati, da pri obdavčitvi digitalizacije, pri pravi finanč, pri pravem finančnem eh, davku na finančne transakcije, ki vključuje tudi derivate in um, da če gre za enotno obdavčitev energije, da v Evropski uniji še nismo napredovali. In to je vodilo do neugodne situacije, da posamezne države članice na tem področju sprejemajo unilateralne ukrepe in to soliranje ni eh, prednost, temveč slabi skupnost. Izhodišče se je spremenilo tudi zaradi davčne reforme v ZDA. In spremenil se je tudi pristop v mednarodnih pogajanjih, tudi na strani gospodarstva. Vidimo eh, perspektivne eh, pristope. Mark Zuckerberg je pred nekaj dnevi pri varnostni konferenci v Münchnu izrazil pripravljenost v imenu ameriškega gospodarstva, da bi eh, lahko uvedli eh, širšo digitalno obdavčitev. Zato moramo na evropski ravni eh, ravnati enotno in sprejeti to ponudbo. V sedanjem dokumentu OECD-ja eh, tema učinkovitega minimalnega davka ni več na prvem mestu, kar obžalujem, temveč govori se o vprašanju prerasporeditve davčnih pravic. Po moje je to povezano s eh, precejšnjim nekimi nevarnostmi za finančno stabilnost eh, Evropske unije in držav članic. Kaj ti ta pristop vodi do premika um, davčnih pravic tjah tržnim državam? Ne glede na nerešeno vprašanje, vprašanje izvajanja, je ta pristop eh, predvsem nevaren za prostore, ki veliko izvažajo. In nekateri menijo, da bi um, to zadelo predvsem države, ki veliko izvažajo, kot je naprimer Nemčija, ampak vsi si moramo, se moramo zavedati, da bi zaradi tega trpela Evropska unija kot celota. Nemčija je sicer največ, je, največja netoplačnica v. Um, proračun EU in če bi Nemčija izgubila prihodke, bi se s tem zmanjšal seveda tudi prispevek v proračun skupnosti. Zato eh, se moramo ukvarjati predvsem z vprašanjem minimalnega davka na svetovni ravni, tako da bi preprečili škodljivo davčno konkurenco. Trenutno se govori o minimalni obdavčitvi 12,5 odstotka. Tu je spremljivo izhodišče za razpravo. Ampak če se bomo dogovorili, ne glede na to, na kakšno stopnjo, morajo vse države biti pripravljene, da se odpovejo modilom adicije na davčnem vprašanju zaradi davčnega dumpinga. Na, koncu želim pozvati, da želimo skupaj z OECD še naprej igrati vodilno vlogo za eh, to, da se preprečijo davčne utaje, izogibanje davkov in predvsem se ne sme, ne sme še naprej rodirati davčna osnova. Hvala. Hvala. Sedaj pa začenjamo z razpravo eh, in moj kolega Boris Lalovac bo eh, vodil to razpravo. Hvala, kolegice in kolegi. Z velikim vesil, veseljem bom vodil to razpravo v naslednjih 30 minutah. Želim vas samo opozoriti na to, da ima vsak govornik približno dve minuti na razpolago. Začeli bomo s Stavrosom Kalogianisom iz grškega parlamenta. Hvala, gospod predsednik. Hvala. Um, predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi. Evropska unija se bori proti davčnim utajam. Na administrativni ravni so se povečali ukrepi um, Evropske unije in sicer, da bi spodbudili um, sodelovanje med različnimi davčnimi organi v Evropski uniji, da bi se soočili z davčnimi goljofijami in da bi eh, spodbudili ljudi, da spoštujejo davke. Na legalni ravni si moramo ogledati, kakšna so davčna pravila in kako učinkovita so. Ko gre za probleme. Je treba videti, da digitalna preobrazba ekonomije pomeni velik problem in izziv in ponuja seveda tudi priložnosti in možnosti. Davčna pravila, ki se izvajajo, um, se veljajo predvsem za podjetja s fizično prisotnostjo in niso prilagojena digitalnem, digitalni dobi. Um, torej, če ima neko podjetje fizično prisotnost v tretji državi, tehnološki velikani niso obdavčeni v Evropi tam, kjer ustvarjajo svojo, svoj dobiček in to ne na pravičen način. In to erodira davčno osnovo in vodi do izgube velikih davčnih prihodkov. Gre za uh, velike zniske. Um, zato je treba to prilagoditi, to, torej ta, to trajno prisotnost, tako da se vključi tudi um, digitalna dejavnost v državah, kjer fizično niso prisotne. Grčija se na vsak način za, za, se zauzima za to, tako da bi uh, ta podjetja. Um, da bi za nje veljala ista pravila konkurence kot za druga podjetja. Kar zadeva obdavčitev energije, uh, um, okoljski davki bi, bi, lahko, bi lahko bili dobro orodje, da dosežemo podnebne cilje Evropske unije. Moramo seveda upoštevati pri tem tudi specifičnosti držav članic, uh, kot je naprimer Grčija. Grčija um, povezuje. Um, otoke s celino in če bi se um, povečali davki na gorivo, bi to uh, seveda škodilo razvoju Grčije. Hvala. Naslednji je Darinko Kusor iz Hrvaškega parlamenta. Poštovani predsedavajući. Gospa predsed, predsednica, gospe in gospodje, digitalna ekonomija je um, generator razvoja um, obdavčitev digitalnih storitev pa je eden največjih problemov v Evropski uniji. Multinacionalke ustvarjajo prihodke po vsem svetu, fiskalne centre pa uh, imajo v tistih državah, kjer so davki najnižji ali jih sploh ni in s tem ne plačujejo davkov tam, kjer ustvarjajo dobiček. Nekatere države članice so uvedle digitalne davke. Ker pa se digitalno gospodarstvo hitro razvija, moramo intenzivno delati, da dosežemo konsens glede digitalnih davkov in da um, omogočimo te prihodke. To je seveda kompleksno mednarodno vprašanje. Globalni pristop na mednarodni ravni je edini trajnostni pristop pri reševanju tega davčnega vprašanja. Tako da ne, ne smemo imeti um, enostranskih ukrepov in tudi um, sporov med državami članicami in treba je seveda preprečiti tudi dvojno obdavčitev. Hvala naslednji. Je na vrsti Joël Giraud iz Francije. Merci, la gospod predsedujoči. Francija je, tako kot veste, sprijela zakon, ki je ambiciozna in tudi realistična, kar zadeva digitalno ekonomijo. Realistična zato, ker. Um, Eh, smo eh, sledili pri tem pravzaprav ambicijam Evropske komisije na tem področju. Seveda je digitalna ekonomija izziv, tudi pritiski so bili številni in jaz sem bil tudi poročevalec za to besedilo. In um, um, um, nekdo mi je rekel, predstavnik neke velike države, pazite na to, kaj delate, kaj ti bila hiša vas opozoji, op, opazuje. Digitalna ekonomija ne pozna meja in da bi bili učinkoviti, moramo nastopati enotno. Um, slišal sem. Um, kako daleč so pogajanja pri OECD-ju na tem področju želim vedeti pri digitalni ekonomiji, kaj so glavne ovire, eh, ki jih ugotavljate in kakšen je timing teh pogajanj, kaj ti um, obdavčitev v Franciji um, je odvisna tudi od nadaljnega poteka teh pogajanj. Um, in zato me zanima, kako daleč ste. um, možna ponovna izvolitev Trumpa ali lahko vpliva tudi na, ta, na to časovnico. Hvala gospodu Gentiloniju za zelo ambiciozne predloge, kar zadeva digitalni davek, ampak želim vedeti v podrobnosti, kakšen je pravzaprav vaš načrt v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti Tank Pavel z Evropskega parlamenta. Hvala. Um, želim pozdraviti predstavnike um, nacionalnih in Evropskega parlamenta. Mislim, da potrebujemo več teh srečanj, kajti pri obdavčiti smo pred velikim pritiskom. Um, kaj ti nekaterim se zdi krivično, da plačujejo davke, velika podjetja v evropskih podjet, v Evropi in po svetu pa ne. To je pritisk, s katerim se soočamo vsi in to ima opraviti z dejstvom, da so davki dobiček podjetij zastarani, kajti so iz začetka prejšnjega stoletja in potrebujemo temeljito spremembo. In razen tega prihaja do konkurence med državami, tudi pritisk strani nekaterih držav, kar seveda tudi vpliva na naša stališča v mednarodnih pogajanjih. Seveda bi si želeli, da uspejo mednarodna pogajanja v okviru OECD-ja in Paskalu želim pri tem vse najboljše, da bi eh, tam uspeli in želim predvsem povdariti, da eh, ne gre samo za drugo, drugi stebr, eh, minimalna obdavčitev, temveč tudi eh, prvi stebr, ki je pravzaprav preboj pri davčnem sistemu, da bi dobili bolj sodobna pravila za davek od dobička pravnih oseb. Tak, kajti sedaj podjetja lahko odločajo o tem, kje bodo plačali davke in s tem je treba prekiniti. Da pa bi bila pogajanja uspešna in tu gledam na Pavla Gentilunija, potrebujemo močno enotno evropsko, evropski pristop. Um, predlog za digitalni davek je začel ta pogajanja in tudi prisilil ZDA, da se vrnejo k pogajalski mizi in zato potrebujemo tak skupen evropski pristop. To je naša odgovornost kot člani Evropskega parlamenta in tudi nacionalnih parlamentov, da um, zagotovimo tak pristop. Torej, ne pomislite samo na to, kaj lahko storite za svojo državo, temveč tudi za Evropo in kaj moramo storiti na področju pravične obdavčitve. Torej, ne gre samo za minimalno obdavčitev, temveč tudi za nov način obdavčitve in prvi stebr je dober prvi korak v to smer. Hvala. Naslednja je na vrsti Božica Mlakar Srbaškega parlamenta. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Hvala gospod predsjedajući, kolegice in kolegi. E, davčni sistem v Evropski uniji mora biti pravičen in učinkovit in mora zagotoviti, da se e, isti prihodek ne obdavči dvakrat v dveh različnih državah članicah. Če do tega pride, je treba ta problem e, hitro in učinkovito rešiti z novimi pravili od prvega Eh, julija 2018 je uh, bolj enostavno reševati davčne spore. Um, MSP-ji, ki imajo težave z davčnimi tokovi zaradi dvojnega obdavčevanja, torej ti problemi so veliki, veliko večji in na tem je treba delati. Um, pravosodni organi morajo reševati davčna vprašanja v spremljivem časovnem okviru. Tu ne sme prihajati do podaljševanja, kaj ti v praksi še vedno prihaja do tega. Hvala lepa. Mr. Hvala. Naslednji je na vrsti Jan Krajner iz Avstrije. Thank you. Uh, Hvala. Želim povdariti, kako pomembno je, da eh, uravnotežimo davčni sistem. Številke za Avstrijo so eh, zelo podobne drugim evropskim državam. V 70-ih letih je 75 odstotkov nacionalnega prihodka šlo v delo, iz dela 25 pa iz. Eh, um, podjetij. Torej, 75 odstotkov je prišlo iz dela in uh, potrošnje, 25 odstotkov pa iz uh, kapitala in iz obdavčitve podjetij. V mestnem času pa je ta razdelitev 60 iz dela in 40 odstotkov iz um, kapitalskih uh, dobičkov in vendar je davčna stopna eh, do 80 odstotna pri delu in samo 20 odstotna pri kapitalu in pri eh, podjetjih. Eh, torej, če v kavarni pojeste torto, ehm, bi bilo tako, če bi pojedli 80 odstotkov torte in plačali samo 20 odstotkov, to verjetno ne bi bilo pravično. Ob koncu bi imeli verjetno potem problem z eh, organi kazenskega pregona. Trenutno pa ni tako, kaj ti ni problema. Eh, velika podjetja nimajo težav z organi kazenskega pregona, če ne plačujejo teh davkov in zato potrebujemo najprej minimalno obdavčitev. Eh, ta osnova se ne sme več zmanjšati, ker je že zelo nizka, pravzaprav bi morala stopna biti veliko večja če govorimo o pravičnosti, potem potrebujemo večjo preglednost. Razprava, ki poteka sedaj, um, je zato, ker vedno več ljudi ugotavlja, kako malo plačujo velika podjetja in sicer zaradi preglednosti so poznane te številke. In tretjič, moramo eh, preprečiti eh, davčne oaze ne samo v karibskih državah, temveč tudi v EU. 80 odstotkov davka na dobiček pravnih oseb, ki se ne plača v Avstriji, grip se ne plača predvsem zaradi davčnih oaz v EU. In predvsem se moramo ukvarjati z neobdavčitvijo. To je bolj pomembno kot vojna obdavčitev. Predstavnik z OECD je govoril o formuli kako, in zato sprašujem, kako bi ta formula lahko zgledala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Birgit Malzach-Inkemann iz Nemčije. Ja, guten Tag, vielen Dank für das Wort. Ähm, Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Ähm, pravzaprav imam problem s tem, če se govori o novih digitalnih davkih, ko pa imamo problem s starim in sicer davkom od dobička pravnih oseb. Pravzaprav bi morali se eh, lotiti tam, torej načelo eh, poslovalnice pri obdavčitvi pravnih oseb to je treba spremeniti in ne, da se uvede spet nek nov davek. Um, tako, da je treba zagotoviti, da se davek pobira tam, kjer se izvaja v glavnem gospodarska dejavnost. To je prva stvar. Drugo. In to velja še posebej za Nemčijo. Nemčija je država z visokimi davki. Po Belgiji um, se pri nas plačuje um, jo najvišji davki. In če bi um, razmišljali o uvedbi višjih davkov, to ne bi pomagalo. Tudi ne, če govorimo o globalnem minimalnem davku, kajti pobiranje davkov je pravica vsake države in vsaka država sama odloča o tem. In če prih, da dejansko do problema v neki državi, da davki izginjajo, je treba si ogledati, ki so razlogi za to. Razlog pa ponavadi niso preniski davki, temveč razlog je ta, da, da je obstoječa davčna zakonodaja um, nepopolna, predvsem zakonodaja v zvezi s. Uh, dobičkom dal, ki na dobiček pravnih oseb. In na te eh, razloge se moramo osredotočiti. Hvala. Imamo veliko, veliko se jih je prijavilo za besped, besedo. Francesca Domato iz Evropskega parlamenta je na vrsti naslednja. Hvala. Ko govorimo o mednarodnem sistemu obdavčitve, se moramo koncentrirati na štiri glavne teme. Prvi, prvič, um, davčna vzdržljivost. Vsi vemo, da če imamo previsoke davke, uh, to lahko ima prociklični učinek. Če imamo preniske davke, tako kot vidimo v nekaterih državah članicah EU, pa prihaja do dumpinga dumpinških eh, davčnih sistemov in do nepravične konkurence. Torej, davčna vzdržnost vodi k drugi temi in to je konvergenca med eh, davčnimi sistemi v Evropski uniji. To pomeni seveda, da postavimo eh, Minimalen, učinkovit, eh, manj, minimalen davek, eh, eh, in tudi maksimalen pritisk eh, na to, da se plač, plača davko, da, davek. Pričemer eh, najvišji davek naj ne bi bil višji kot dvakrat višji od niž, niž, nižjega. In potem gre seveda tudi za konkurenčnost eh, podjetij EU eh, v primerjavi s tistimi izven EU. Kaj ti. Eh, eh, standardi proizvajanja v EU so drugačni kot eh, zunaj EU, če naprimer pomislimo na nova pravila v okviru zelenega dogovora. Če ne bo prišlo do uravnoteženja in če ne uvedemo ustreznih davkov, neke vrste zeleni davek na blago, ki se proizvaja zunaj EU, Eh, bo to vodilo do velikega problema konkurenčnosti podjetij EU v primerjavi z drugimi. In zadnja točka je učinkovitost obdavčitve um, v primerjavi s kriptovalutami, kajti s to novo besedo z novim sistemom se soočamo v zadnjem času in zato sprašujem, kako um, smo lahko učinkoviti pri nadziranju teh gibanj, tudi z davki. Elina Stavoroj iz Cipra je na vrsti naslednja. Um, Cipr podpira večjo preglednost in tudi demokratični nadzor, kar zadeva davčna vprašanja. Večja avtomatizacija pri izmenjavi informacij in tudi sodelovanje med davčnimi organi bo odluč, odluč, odločilnega pomena za zagotovitev učinkovitega notranjega trga in tudi v boju proti davčnim utajam, izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju. E, ti pojavi so čezmejni pojavi in jih ne moremo rešiti učinkovito enostransko. Soočanje z njimi zahteva skupne napore, koordinacijo in sodelovanje med nacionalnimi davčnimi organi. Moramo se boriti proti tem pojavom, ki sem jih omenila. Um, Kaj ti vemo, kako škodljivi so ti pojavi za evropsko gospodarstvo, kaj ti vodijo do izgub um, visokih um, vsot denarja, ki bi jih lahko uporabili za financiranje javnih politik, naprimer um, brezplačno izobraževanje in um, zdravstvo. Davki so pomembno orodje, ki ga uporabljajo države za financiranje socialne in tudi okoljske politike. Um, um, nočemo, um, skupne davčne osnove, to bi bilo s, eh, slabo za uh, eh, Cipr. Um, mislim, da mora biti obdavčitev v izključni pristojnosti države članice. Cipr je majhen trg, nimamo, smo otok in imamo velike težave s, uh, v zunanjih odnosih. In um, zato je tudi pomembno, um, da pridobivamo nalo, naložbe in s tem tudi um, povečamo odpornost eh, ciperskega gospodarstva. Hvala. Krištof eh, Toževski, from... Krištof Toževski iz Polske je naslednji. Izvolite. Panie przewodniczący, szanowni państwo, gospodarka rzeczywiście podlega dynamice. Chwała, mm, precedujący gospodarze i gospodarze. Gospodarstvo se dinamično spreminja, to je res posledica eh, digitalizacije. In zato moramo najti nove načine, kako obdavčiti dobiček, še posebej digitalnih podjetij. Mm, Poljska ceni to, da se eh, delo odvija na ravni OECD. Eh, želimo pa zagotoviti, da bo OECD spoštoval drugi stebr in da bo spoštovana tudi zahteva po minimalnih davkih. Mi menimo, da bi to lahko vodilo v situacijo, ko bodo določeni davčni, določene davčne koristi neutralizirane, še posebej, ko gre za davke podjetij. To je zelo pomembno tudi za razvoj drugih davčnih ugodnosti, ki se razvijajo v določenih ekonomskih območjih. In mislim, da moramo najti nove predloge glede dobičkov podjetij in pa njihovega obdavčevanja. Za podjetja pa je pomembno, da so se sposobna naprej razvijati in eh, moramo zagotoviti tudi to, da bo vse skupaj v skladu z evropsko zakonodajo. Izjeme pa vendarle morajo um, obstajati še naprej. Ko govorimo o prvem stebru, o kvoti A, na tej ravni ni nobene potrebe, da se eh, uvaja ta še kategoriji B in C. Še posebej zato, ker trenutne rešitve že zadostujejo. Hvala. Naslednji govorec je iz Francije. Izvolite. Hvala, gospod predstojoči. Pozdravljam eh, pobudo, eh, da imamo danes to razpravo. Eh, treba je o tej temi več čas govoriti, ne samo na ravni vlad in pa eh, parlamentov, ampak tudi na ravni eh, narodov, prebivalcev, ker gre za zelo pomembno temo, za milijarde evrov vsako leto. Gre tudi za demokratičen izziv, ki je pred vsemi nami. In uh, tukaj se bo pokazala zmožnost držav uh, da izvajajo svoje davčne pristojnosti. No, ne bi pa smeli evropskim državljanom sporočati kontradiktornih sporočil. Uh, imeli smo odajo na um, francoskem radiju v zvezi z OECD. Um, ehm, tam je bilo rečeno, da bo ne glede na OECD Evropska unija uh, izvajala svojo davčno politiko. Mm, zdaj imamo tudi veliko davčnih oaz. Ehm, Panama, Kajmanske otoki in Sejšeli. Ehm, poleg tega so tu še ehm, Britanski otoki, Deviški otoki in e, še druge, druga čezmorska ozemlja, pa tudi Združeno kraljestvo, ki zdaj zapušča Evropsko unijo. Tudi tam se ne držijo vseh pravil glede transparentnosti. Zanima me, kakšna je dejanska politična volja Evropske unije, kakšna je tudi politična uh, volja posameznih držav članic, 27 držav članic, da se lotijo eh, iskanja skupne davčne osnove. Eh, imeli smo nekaj napovedi, nekaj eh, predlogov torej in zanima me, kakšna je trenutna situacija. Eh, ali ne bi mogli končno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 To je bilo večkrat omenjeno in to ni nova tema. O tem se veliko govori v Evropski uniji že kar nekaj let. In ne gre samo za prizadevanje, da se zoprstavimo agresivnemu davčnemu načrtovanju. Gre tudi za enega od korakov proti davčni harmonizaciji. Mnogi ljudje so um, danes že spregovorili o davčni harmonizaciji. Sam pa bi vas upozoril predtem. Davčna harmonizacija omejuje uh, tudi davčno konkurenco. In uh, davčna harmonizacija na evropski ravni bo vodila v povečanje davčnega bremena uh, davkoplačevalcev. To pomeni državljanov, pa tudi podjetij. Prepričan sem, da večji davki pomenijo eh, šibkejšo gospodarsko rast. In eh, davki so v Evropski uniji že tako in tako precej visoki in to je eden od razlogov, zakaj je eh, rast v določenih državah tako počasna. Razumem, da ljudje, da se želijo boriti proti davčnim goljufijam, da si želijo izmenjavati davčne informacije, ampak Mislim, da zdrava davčna konkurenca med državami članicami je pomembna, tako da um, davčno breme za državljane ni preveliko. Na koncu pa še nekaj. Mislim, da davčno konkurenco v EU moramo ohraniti, zato ker EU sestavljajo države članice z, um, z različno gospodarsko zrelostjo in nima smisla, da imajo bogatejše države enako davčno obremenitev kot revnejše? Hvala. Vili Vahamak iz Finske je naslednji govorec. Hvala. Jaz bi pa rad spregovoril o tem, ali si sploh zastavljamo prava vprašanja. Ali govorimo o pravem problemu. Glavni problem je v bistvu ta, da veliko kapitala zapusti Evropsko unijo. Eh, eh, Naprimer, gre za platformo nam podjetja, eh, potem gre za dobičke od oglaševanja, Google, Amazon sta s tem povezana potem storitve v oblaku. Če Eh, se peljete s taksijem, gre del eh, tega vašega plačila eh, v ZDA. In takih primerov je veliko. Storitve same niso tako zapletene, ampak poberajo pa veliko evropskega dobička in ga odnesejo v tujino. In ko gre za digitalno prisotnost, Eh, je treba stvari obdavčiti tam, kjer se storitev ponuja in kjer eh, ponudniki storitev zagotavljajo določene vsebine. Uporaba storitev že pomeni digitalno prisotnost. Ta država bi od tega potem morala imeti eh, nek dohodek. In mislim, da um, imamo zaenkrat zelo veliko davčno obremenitev oziroma tudi administrativno. Administrativnega bremena je veliko. Če bi ustrezno uredili um, digitalno obdavčevanje, potem ne bi toliko kapitala oteklo v tujino in uh, potem bi tudi lažje našli rešitev. Hvala. Gospod Daniele Pesko iz Italije. Hvala lepa vsem. Verjetno moramo malo bolj spoštovati koncept Evropske unije in spoštovanje med državami članicami. Žal, eh, mnogi izvajajo davčni dumping, kar eh, seveda škoduje drugim. Če eh, iščemo demokratično rešitev, moramo odpraviti ta davčni dumping. Eh, Kar zadeva spletni davek, Italija, tako kot eh, Francija in Avstrija, je uvedla tak davek in bilo bi zaželeno, da to naredijo tudi druge evropske države, da bi s tem se resno zoprstavili tudi možnim pritiskom eh, strani velikih eh, ekonomskih sil, kot so ZDA. Pri spletnem davku uh, smo definicijo malo spremenili v z, primerjavi z OECD. Uh, eh, in smo naprimer rekli, da zunanje podjetje um, in če um, ima um, znatno ekonomsko dejavnost v nekateri državi, tudi če nima fizične prisotnosti, se jo obdavči. Se pravi, če je neka spletna platforma v tretji državi, ki pa ustvari eh, dobiček v določeni državi, se od tega plačajo davki. Malo smo spremenili to definicijo in prosim vas, da si ogledate te italijanske definicije. Hvala. Now I give flow to the commissioner. Besedo zdaj dajem gospodu komisarju, izvolite. Hvala, ta razprava je bila res zelo zanimiva. Ni lahko odgovoriti na vsa vprašanja, tako da bom izpostavil samo nekaj točk, dve ali tri, potem pa bodo mogoče še drugi kolegi kaj povedali. No, v zadnjih letih eh, smo že precej stvari dosegli. Sam osebno eh, ne zagovarjam ničesar oziroma se ne bom hvalil s tem, ker sem prišel na novo Evropsko komisijo, ampak eh, OECD in Evropska unija sta prek procesa BEPS-a naredila že precejšen napredek. Ko gre za davčno sodelovanje, za boj proti izogibanju, plačilu davkov in tako naprej. Vemo, da je izzivov pred nami še predvsej. Sam osebno menim, da imamo kodeks ravnanja in pa da imamo tudi črni seznam in da naše delo na tem področju je bilo pozitivno. lahko bi razmišljali tudi o drugih državah. In naj vam povem, da imamo zelo natančne analize, eh, kakšna je ki situacija. Eh, verjetno bi ti mehanizmi lahko tudi bolje delovali. Potencijal še obstaja in določene države članice celo spodbujajo k temu, da se sprejme takšno pregledovanje tudi na ravni držav članic. Ja, mislim, da so Danci to predlagali. Moj odgovor na to je bil, da načelno sicer nisem proti, ampak da bo treba vse skupaj koordinirati eh, glede globalnega minimalnega davka. Eh, dva procesa se tukaj prekrivata in s tem bi ustvarili samo težave, če stvari ne bi bile dobro koordinirane. Potem pa druga točka, kakšna je odločitev EU, ali ima EU tukaj skupno stališče do tega vprašanja. Da, eh, imamo ga, sprejeto je bilo danes eh, v luči predloga in razprave OECD-ja. Mhm. To je čez vikend potekalo v Rijadu. Osnova tega našega skupnega stališča pa je, sodelujmo zato, da bomo prišli do rešitve vsi skupaj glede drugega stebra in pa tudi prvega stebra. Težko je bilo priti do tega enotnega stališča in vsi veste, da imamo um, težavo. Težava je da imamo pač pogodbe, ki jih ne bomo spremenili in na te naše pogodbe eh, določajo, da je odločitve glede obdavčevanja treba sprejeti soglasno. No, torej, potrebna je soglasna odločitev. Ampak eh, zdaj se predlagajo neke eh, klauzule, da bi se izognili soglasju. Politična volja je jasna ampak, eh, ampak eh, s to novo klauzulo ne dosežemo vedno rezultatov. Nekaj predlogov smo imeli pred nekaj leti. Eh, komisija je podala predloge o digitalnem obdavčevanju, pa ti potem niso bili sprejeti zaradi nasprotovanja treh držav članic. Ampak takšna so naša pravila in treba jih je sprejeti če ne želimo upoštevati drugih možnosti, ki jih tudi še imamo, člen 116 nam jih daje, naprimer, ampak to, to je že neka druga razprava. Politična volja obstaja, um, enotnost tudi imamo, ker smo danes zjutraj sprejeli izjavo, ki daje meni in pa hrvaškemu ministru za finance, ki eh, bova zastopala Unijo v Rijadu čez vikend. E, torej, dobila sva mandat s to izjavo, da podpreva predlog OECD. In tudi e, G20 e, deluje v tej smeri. Zdaj pa še vprašanje v zvezi z načrtom komisije. v moji poslanici je um, bil ta načrt zelo jasno predstavljen. In sicer je bilo zapisano, da potrebujemo dogovor na globalni ravni. To je naša naloga. In če leta 2020 ne bomo prišli do tega uh, dogovora, potem bi komisija morala podati, oziroma bo morala podati evropski predlog. Leto 2020 pa ni izbrano samo iz formalnih razlogov. Vedeti moramo namreč, da nacionalna zakonodaja, ne samo francoska, ampak tudi italijanska, avstrijska, češka in mislim, da tudi španska, eh, in o tem se je tudi španska vlada odločila danes, vse te zakonodaje predvidevajo, da se pridobi Eh, dohodke oziroma dobiček od leta 2021 naprej. Francoska vlada se je o tem odločila pred kratkim. In to je že bilo zapisano tudi v uh, nacionalni zakonodaji teh držav. Torej, pred nami je ključno leto in po francoski odločitvi je treba upoštevati tudi to, kako je oblikovana nacionalna zakonodaja. Zdaj ne bomo imeli dohodka od tega obdavčevanja v posameznih državah članicah, ampak res je pa tudi nasprotno. Let, oziroma od leta 2021 naprej se bo situacija spremenila in zato potrebujemo globalni dogovor. Res želim povdariti, da um, to točko. Načrt je, da če do dogovora ne pridemo letos, potem bomo imeli evropski predlog. Dobili ga bomo prav gotovo. Ampak strateškega pomena bi bilo doseči dogovor. S tem bi se izognili trgovinskim vojnam in raznim težavam in vzpostavili bi tudi nek nov mednarodni davčni režim kar je zelo pomembno za prihodnost naših gospodarstv. Hvala. Hvala. Želi še kdo besedo? Pascal? Uh, Hvala. Bom eh, zelo kratek, ker nam zmanjkuje časa. Kakšne so ovire? Veliko jih je, povsem nov dizajn mednarodnega davčnega okvira pomeni, da so države živčne. Ehm, imamo pa tudi ovire, ki jih bo treba preseči, če želimo najti rešitev. In eh, Safe Harbor, ki ga predlagajo ZDA, je eh, prva taka ovira, potem bo treba doseči ehm, ehm, neko ravnovesje med davčnimi pravicami in pa davčno gotovostjo. Tukaj mm, so dejavne tudi. Eh, ekonomijo v usponu, potem pa še specifične posebnosti določenih gospodarstv in držav. Nekatere azijske države pravijo, da so bolj profitabilne za določena podjetja, zato bi morali imeti tudi večji prihodek. Potem pa še um, davki za digitalne storitve, o tem bo tudi treba doseči dogovor. Pred nami je tehničen izziv in treba bo oblikovati nekaj, kar bo uh, um, trajno, kar bo vzdržno, kar bo zdržalo čas, ali lahko vse te ovire presežemo do julija. Um, moramo jih, ampak ali nam bo to uspelo, pa ne vem. No, kaj pa časovnica? 1. Uh, in 2. julija bomo imeli srečanje v Berlinu in upam, da se bomo tam dogovorili o glavnih eh, dejavnikih, ki sem jih zdaj navedel. Eh, tako bomo prišli do rešitve, ki bi jo potem lahko izvajali. Ampak eh, treba bo potem eh, vse skupaj prilagoditi mednarodni ravni in se dogovoriti tudi o drugih elementih, ki so pomembni za politično raven. Imamo pa predviden vrh G20 novembra in takrat bo tudi čas pred volitvami v ZDA. Tako da bi bilo do julija treba se že dogovoriti. To je naša časovnica do konca tega leta. Mogoče si bomo vzeli malo več mesecev eh, zaradi problemov izvajanja, ampak eh, eh, do julija se je treba dogovoriti o glavnih komponentah in to je zdaj največji izziv. Kar pa se formule tiče, pa vas prosim, da pogledate naše javno dostopne dokumente. Gre za rezidualne eh, eh, dobičke, od tam se vzame nek odstotek, kar se dodeli trgu in eh, potem je to odvisno tudi od prodaje. To nekako tako naj bi izgledala formula, lahko pa si to preberete v naših dokumentih na spletu. Hvala, želi besedo še kdo? Izvolite. Gospod Michelbach. Ich äh, möchte noch mal auf die Diskussion. Še enkrat bi opozoril, oziroma se vrnil na razpravo, ki smo jo vodili prej. Ne želim preprečevati davčne konkurence, kot se je zdelo pri nekaterih, ki so spregovorili. Nisem zahteval enotnih davčnih stopenj, temveč minimalno obdavčitev. Z transparentnostjo lahko nacionalne davčne stopnje poljubno in samostojno oblikujemo. Lahko ustvarjamo tudi spodbude za gospodarstvo. Vendar pa gre predvsem za preglednost, za transparentnost ter preprečevanje davčnega dumpinga. Veliko davčnega substanca nam uide iz Evropske unije tudi navzven v države zunaj Evropske unije. Po mojem mnenju tega ne smemo dopustiti. Zaradi tega, ker izgubljamo pomemben davčni substrat v Evropski uniji kar pomeni, da ne prevzemamo ustrezne odgovornosti za državljanje Evropske unije in tudi ne za svetovno prebivalstvo, ker nam manjka tega davčnega substrata. Zato mora biti naš cilj ustvariti minimalne davčne stopnje znotraj OECD-ja to bi lahko bila stopnja 12,5 odstotkov, kot rečeno, ali kakšna drugačna. Vsekakor pa moramo zagotoviti jasno, transparentno rešitev, ki bo primerna za prihodnost. Eh, osrednja točka pa mora biti pravica države, da obdavči prihodke iz tretjih držav, če se ta, te dohodki tam ne obdavčijo z določeno minimalno davčno stopnjo. Lahko zagotovimo ustrezno delitev. ki omogoča tudi izhodični državi, da pobere svoj davek. To je ključna točka. Tukaj imamo različne posamezne sisteme. Francija in Nemčija sta naprimer ustvarila, sta ustvarili komisijo, da bi določili enako davčno osnovo za obdavčitev upravnih oseb. To je pravi pristop, ki pa bi ga morali uporabiti na evropski ravni. se ne bi smeli dosegati napredka samo Nemčija in Francija, ampak tudi druge države. Tudi kar zadeva pravno neutralnost in ostala vprašanja, ki so pomembna za fiskalno politiko, je treba pripeljati nekoliko naprej. Zato se mi zdi, da je današnje srečanje prineslo veliko prispevkov iz eh, komisije in nacionalnih parlamentov, ki bodo gotovo pripeljali do dobrih rešitev. Hvala lepa. Gospa Perič je zadnja. Hvala lepo. Evo, nadam se, da ćemo iznaći najbolje. Hvala lepa. Upam, da bomo lahko našli najboljše rešitve, kako obdavčiti obdavčiti dohodek in uh, obdavčitev z davko na dodano vrednost in da bomo našli najboljše načine, da ne bi dodatno obremenili državljanov Evropske unije, kot tudi nacionalnih držav. predvsem izkušnje in predlogi, ki prihajajo iz različnih držav, lahko pripeljajo do tega, da bomo ustvarili čim bolj kakovostna pravila in da bomo na ta način lahko zagotovili, da bo Evropska unija še naprej ohranila vodilno vlogo na tem področju in se čim boljše razvijala naprej. Thank you very much and now, Madam Chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, pol ure zamujamo. Uh, eh, zdaj pa imamo še 20 ali 25 minut za drugi del, um, tako da vas prosim, da uh, najprej naši gosti spregovorijo po 3-4 minute, ne več 5 minut, uh, potem pa še sprejmemo kakšnih 10 vprašanj. Uh, tako da bomo vsaj malo govorili tudi o um, drugi um, točki, gre za um, trajnostne finance. Oh, I'm sorry. Yes, I was. Uh, I can start while the speakers in, in the sake of gaining time. No, zato, da pridobimo malo časa, bom uh, jaz uh, kar začela, podala svoje uvodne besede. Uh, Medtem pa bomo prosili govorce na drugem panelu, da se nam pridružijo. Um, tukaj za omizjem se bo mm, postavitev malo spremenila. Um, Evropska komisija je podala številke, uh, kaj naj bi bilo treba doseči do leta 2030 in sicer imamo investicijsko vrzel, ki je ocenjena na 180 milijard eh, evrov na leto. Ta cilj bi morali doseči z mešanjem javnega in pa zasebnega financiranja. Mi smo leta delali na tem, da bi eh, ustvarili okvir za preusmeritev kapitalskih tokov, zato da se bo bolje upravljalo finančna tveganja, da se bodo vključile tudi podnebne spremembe, da bodo finance postale bolj trajnostne in eh, da bomo prispevali k krožnemu gospodarstvu. Evropski parlament je bil vodilen v razpravi na tem področju. Zakonodajalci so prejšnje leto sprejeli dva pomembna zakonodajna akta e, in sicer gre za nizkooglične e, pragove in e, gre tudi za uredbo o razkritju. Lansko leto smo se dogovorili tudi o evropski taksonomiji, Ta bo končana prek delegiranih aktov, to je ključni del zakonodaje za pravičen prehod na trajnostno družbo in gospodarstvo. Danes je dobra priložnost, da imamo izmenjavo mnen tudi o dveh drugih elementih in sicer o um, vidiku upravljanja in pa socialnih vidikih. Socialna kohezija je pomembna struktura uh, upravljanja uh, in uh, pa plačila za uslužbence. No, mislim, da je to dovolj, eh, kar se tiče mojega uvoda. Zdaj pa John Beringen, ki eh, je zaposlen pri DG FISMA v Evropski komisiji. Uh, uh, no, svoj govor lahko tudi skrajšam z eh, polovico, ker ste že vi povdarili predvsej tega, kar smo dosegli. No, rad bi vas samo spomnil na to, da ne govorimo več o SG. Eh, oziroma o eh, ciljih eh, trajnosti, ampak o novem zelenem dogovoru. Novi zeleni dogovor pa jemle ven trajnostne finance. Tu se je začelo kot nek stranski proizvod, zdaj je to že glavni proizvod v kontekstu, zdaj imamo cilje do leta 2050, ko naj bi Evropska unija postala podnebno neutralna in mislim, da bomo vsi morali ukrepiti prizadevanja. To, kar smo mi že dosegli, je da smo pripravili akcijski načrt za trajnostne finance. Eh, potem eh, imamo tudi tri zakonodajne akte, eh, razkritje, pragovi in pa taksonomija. Kaj pa so ti tri akti? Gre za to, kar je pomembno investitorjem. Investitorjem to omogoča, da pogledajo, katere naložbe bi bile zelene. Potem na voljo so jim tudi vse informacije. To omogoča uredba o razkritju na, tem, na tej podlagi se lahko odločijo, potem, katere naložbe so bolj zelene in potem prek uh, pragov in kriterijev oziroma taksonomije pa lahko tudi izmerijo, kakšne bodo te naložbe. Investitori lahko zdaj sami izbirajo, ali bodo njihove naložbe bolj zelene ali manj zelene. Imajo vsa urodja na voljo, da um, to ugotovijo. Imamo tudi zeleni dogovor in pa s tem povezano časovnico. Uh, Letos bomo predlagali novo strukturo in eh, premaknili se bomo od pasivnega pristopa do bolj eh, proaktivnega pristopa. 30 let imamo še časa do leta 2050 in zato bomo morali nuditi tudi določene spodbude pri tem, kaj bodo investitorji počeli. Ne vem še, kako bodo stvari potekale, javna posvetovanja bomo imeli, po posvetovanjih bomo vedeli več. Ampak mislim, da bo treba več še storiti na področju razkritja, več eh, bo treba delati na področju eh, širšega razkritja in pa obveznega razkritja. Eh, trenutna uredba se osredotoča predvsem na finančni sektor, treba pa ga bo razširiti še na druge sektorje. Eh, no, tako da bo trg dobil več podatkov. Eh, in eh, ti podatki bodo omogočili investitorjem, kaj je, vedeti, kaj je zeleno in se potem eh, eh, temu primerno tudi odločati. Potem bomo bolj uporabljali tudi standarde, tudi standarde glede zelenih obveznic. Želimo pa tudi bolj vključiti zasebni sektor v eh, strategijo za eh, trajnostne finance. Vemo, da javni sektor ne more vsega financirati sam, zasebni sektor mora prispevati svoje in pomembno je tudi, da razumemo, da bo tudi javni sektor moral odigrati svojo vlogo. Mogoče ne toliko pri financah, ampak bolj pri javnih politikah. In upamo, da bodo ta orodja, eh, ki jih zdaj vzpostavljamo, tudi taksonomija, da bo to postalo vse osnova tudi za javne ukrepe prek katerih se bomo približali ciljem za leto 2050. In, e, nismo še umaknili um, trajnostnih ciljev e, tisočletja. Um, danes bomo malo govorili o tem, pa tudi jutri. E, mislim, da popolnost ne sme biti sovražnik e, dobrega. Tako da se moramo zadovoljiti z temi začetnimi koraki, potem pa si bo treba ogledati tudi vidik upravljanja in sociale. Mislim, da bo s tem povezanih še več težav, zato ker ne gre toliko za uh, neke vidike, ki se jih da znanstveno dokazati, ampak tudi. Uh, Za druge vidike upam, da sem se držal svojega časa. Hvala. Uh, No, zdaj pa predajem gospodu Lalovcovi besedo. Nadeleval bom Hrvaščini. Poročilo strokovne skupine na visoki ravni iz leta 2018 je objavljena celovita strategija vzdržnega financiranja Evropske unije, kjer, eh, kjer so izpostavljeni dva vidika izboljšanje prispevka finančnih institucij družbi in krepitev finančne stabilnosti ter uh, upoštevanje ESG kriterijev pri investicijah. S financiranjem zagotavljamo sredstva za ohranjanje proizvodne in potrošnje in za razvoj gospodarsko odgovornega gospodarstva družbeno odgovornega gospodarstva in zagotavlja kakovost življenja. Zavedati se moramo o pomembnosti okoljskih in socialnih vidikov pred sprejemanjem eh, odločitev o investicijah. Pri tem pa upošteva tudi dolgoročne interese in obveščanje javnosti glede tega, da ni dovolj samo dobičkonosnost poslovanja, ampak investitorji iščejo informacije o pozitivnih vplivih na okolje in na družbo, ker samo družbeno odgovorno poslovanje lahko ohrani družbo tudi v prihodnosti. Zato vlagatelji in vsi ostali posvečajo vse več interesa informacij, o tem, kako investicije vplivajo na ekonom, ek, okoljske in socialne faktor in prispevajo k razvoju družbi, kako bodo prispevali k večjemu zaposlovanju in gospodarski rastvi in vključevali interese potrošnikov in vlagateljev. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa prepuščam besedo gospe Perič, ki bo vodila razpravo. Sicer imamo samo en prispevek, naj pa vas spomnim, da razprava o boju proti okoljskim spremembah lahko nadaljujemo tudi jutri na plenarnem zasedanju. Hvala lepa še enkrat prisrčno pozdravljanje. Imamo samo en prispevek in sicer predstavnik nacionalnega parlamenta iz Poljske, gospod Čurevski. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Rad bi opozoril še enkrat na to, da izzivi pred katerim smo. Ne zahtevajo samo tega, da posreduje ta komisija in Evropska unija, potrebujemo tudi boljše vodenje gospodarstva doma. Bolje moramo upravljati z denarjem pri nas. Ključnega pomena je torej tudi finančno upravljanje v nacionalnih državah. V zadnjem zadnjih letih je na Polskem, kot tudi v Evropski uniji, prišlo do vedno več problemov, sploh eh, pri poslovanju čez eh, meje. Pomembno je izmenjavanje eh, informacij tudi na davčnem področju, zato Poljska aktivno podpira vse pobude, ki se nanašajo na večjo davčno preglednost, pa tudi vse pobude, ki vodijo v boljšo izmenjavo informacij. Informacije dajemo vsem državam na njihovo zahtevo, vsem državam, ki so podpisali konvencijo o administrativni pomoči v davčnih zadevah. Avtomatska izmenjava davčnih informacij ključnega pomena tudi z ZDA. Ta dejavnost eh, oziroma aktivnosti, ki smo jih že izvedli, so pripeljali do tega, da imamo manj izogibanja plačevanja davkov in izgubljamo manj denarja, kot eh, smo ga prej. to vodi tudi k večji sprejemljivosti delovanja davčnih uprav. Se izjemnega pomena, da državljani sprejemajo delovanje davčnih eh, uprav. Dolgoročno moramo zagotoviti vlaganja pomembno pa je tudi ustrezno porabiti pobrana sredstva. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospodu Berigenu za odziv. Hvala lepa. Najprej naj povem, da se strinjam, da je Evropska unija. Naj povem, da se strinjam, da mora Evropska unija tukaj igrati pomembno vlogo, ni pa edina akterka. Imamo zeleni dogovor in v okviru zelenega dogovora bomo organizirali naše prispevke preko naših programov, preko Evropske investicijske banke in eh, podobno. Vse zato, da bi umili posledice podnebnih sprememb. Strinjam pa se, da je treba sprejeti določene ukrepe tudi na nacionalni ravni in zato bi morali v ta namen maksimirati finančna sredstva. Seveda se moramo izogibati plačevanju eh, davkov in tukaj ukrepiti naše aktivnosti. Tudi to bo veliki ziv na nacionalni ravni, ampak. Eh, zavedati se moramo, da so že okoljski izzivi veliki, če pa še vključimo eh, socialne in upravljalske komponente, vemo, da države članice tukaj ne bodo same uspele izvesti vsega. Zato uh, moj oddelek eh, GDFizma dela na tem področju. Trdo delamo, da bi vzpostavili pravni okvir, ki bo omogočil zasebnemu sektorju odigrati svojo vlogo v vseh teh spremenjajočih se časih, eh, tako da bi zagotovili ESG vzdržnost. Hvala lepa. In za konec eh, predajem besedo še gospodu Lalovcu. Hvala lepa, bom čisto na kratko. Gre za izjemno pomembno temo. o kateri bomo prav gotovo še veliko povedali. Ta vprašanje je povezano z obdavčevanjem, z finančnim kapitalom. Govorimo, da bodo vlagateli morali dobiti informacije o vplivu njihove naložbe na okolje. To je tema povezana z zelenim dogovorom in pripričan sem, da Evropska komisija zadeve dobro vodi in poskuša spodbujati zelene projekte in omogočiti večjo transparentnost eh, vlagateljem, tako da bi vse te cilje tudi dosegli. Najlepša hvala. S tem bi se zahvalila vsem za sodelovanje in bi zaključila, da en parlamentarni sestanek eh, Ekona. Vabim vas, da se udeležite skupne večerje, ki so jo organizirali David Marija Sasoli, predsednik Evropskega parlamenta, in eh, gospod Gordan Jandrokovič, predsednik Hrvaškega saborja v hiši Evropske zgodovine. Hvala lepa vsem in se vidimo v kratkem.